Nadaljujemo pa z obrazložitvami glasov. aspettiamo un attimo prima di andare avanti con le Malo še počakajmo, preden nadaljujemo s obrazložitvami glasov. Tako da bodo kolegi, ki ne želijo sodelovati v razpravi, zapustili dvorano. Um, obenem bi se zahvalil komisarju Avramopulosu, ki je prisostoval današnjim razpravam v dvorani. Finak, Eh, Spoštovani kolegi, začeli bomo z obrazložitvami glasov. Naj povem, da sem prejel kar precej prošen za besedo, ampak z zasedanjem lahko nadaljujemo le do 14.45, zato da bodo potem službe parlamenta lahko pripravile nadaljevanje zasedanja od 15. naprej, tako da bodo vse preostale obrazložitve glasov prišle lahko na vrsto jutri po glasovanju. Druge morabitne obrazložitve glasov lahko podate tudi v pisni obliki. Zdaj pa začnimo. Najprej z razpravo o razporedu delnih zasedanj parlamenta za leto 2016 in prvi je prosil za besedo gospod Daniel Hanen. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi poznamo argumente. Uh, proti tem, eh, temu romanju eh, med eh, Bruslom in Strasburgom. In to je pravzaprav simbol pasivnosti in upiranja vsakršnim spremembam. Milton Friedman je govoril o tiraniji status quoja in to lahko tudi sami ugotovimo. In to je nekaj, kar gre nazaj še v prejšnjem kakšno dobo pred eh, elektronsko pošto. In eh, seveda pa so tu prevozniki in vsi ostali, eh, ki s tem lahko služijo. Evropska unija, ki obstaja v prid svojim zaposlenim in zato je nemogoče, da bi vlade reformirala, temeljito reformirale ta sistem. In zato se to dogaja, kot se dogaja prihaja do eh, ambicioznih zahtev in zato bo sistem šel še naprej in sicer bo v prid tistim, ki imajo srečo, da so vsem tem zaposleni. Hvala, gospod Henan. Zdaj pa gremo naprej k razpravi o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. E, za besedo je prosil gospod Pospišil. Izvolite. Ja, Hvala lepa. Hvala predsedujoči. Z veseljem sem podprl ta predlog, ki eh, ureja boj proti pranju denarja in eh, to je zelo pomembno eh, tudi pri nas na Češkem. In to je predlog, ki je uperjen proti anonimnim verom, ko se ne ve, kdo ima v lasti posamezna podjetja. In na Češkem smo predlagali, da to vrstne delnice, anonimne delnice okinemo, upamo in veseli nas, da bodo temu sledili in da temu sledijo tudi eh, drugi, kajti to je tisto, kar omoga, omogoča pranje denarja, eh, tistega denarja, ki eh, je izkupiček kriminalnih oziroma kaznivih dejanj. Tako, kaj ti potrebno je zagotoviti učinkoviti boj proti pranju denarja. Il ne ha facoltà per un minuto. Hvala. Gospa Gil ima besedo. Hvala lepa. Glasovala sem za to poročilo, eh, kajti eh, to je nekaj, kar omogoča boj eh, proti tem proti tem dejanjem, tudi boj proti financiranju terorizma. In čim več bo preglednosti, tem bolje bo, in eh, na ta način lahko dejansko povečamo preglednost. Eh, vendar, kot eh, kažejo nedavni škandali, pa smo v veliki meri odvisni od delovanja žvigačev, prijaviteljev, prijaviteljev takih dejanj. In države, članice pogosto na to niso pripravljene. Potrebno je torej eh, imeti ustrezen evropski okvir za zaščito žvegačev. Gospod Henan ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Nekaj sem tudi ugotovil v parlamentu. V, v Kadar ljudje želijo razširiti pristojnosti različnih organov, naj gre za Europol, Eurojust ali druge, tiste, ki so povezane z Evropsko eh, unijo, se vedno sklicujejo na varnost in vedno znova na varnost. In eh, tudi, naprimer, če se spomnimo, kako se je to dogajalo z FBI-om v Ameriki. Začelo se je tako s tem bojem proti pranju denarja, potem boj proti terorizma in tako terorizmu, prostite in eh, podobno. Vendar eh, moram reči ne le, da se počuti manj svobodnega, temveč nič bolj varnega. In, uh, Če to primerjamo naprimer z najrazličnejšimi uredbami, ki se nanašajo na kmetijstvo in tako dalje, e, potem pa obveščevalne službe, ki prostovoljno sodelujejo in ki so pod jurisdikcijo Evropske unije. In kot je e, moj sorojak rekel, zdi se, da je to utemelitev e, in to je tudi pravzaprav vera tistih, ki so v suženskem, uh, suženskem odnosu. Gospod Flanagan, hvala lepa. Eh, glede na izkušnje Irske na področju zlorab finančnega, finančnega sistema zaradi pranja denarja in, eh, in tudi financiranja terorizma, to je prav gotovo zelo znano Ircem. Na skozi desetletja smo imeli s tem opravka, vendar gre tu še za drugo vrsto terorizma, ki je veliko bolj endemičen in razširjen, finančni eh, terorizem, ki vpliva na ljudi vse povsod po svetu in eh, ki je odraz mogočnih finančnih interesov. In eh, naša lasna vlada na Irskem je sedaj v rokah eh, eh tistih, ki eh, ji eh, sledijo in ki sledijo v vsakrš, eh, torej vsakršnim pobudom. In, eh, eh, Dobro je, da skušamo glede tega nekaj narediti, na vsak način pa, vendar pa lahko rečemo, da kljub temu je vse skupaj tudi šala. Gospod Čogor, eno minuto. Hvala lepa sem za sprejem te direktive proti pranju denarja in financiranju terorizma in eh, tu so vključene tudi metode. Soočati se je potrebno tudi z različnimi eh, grožnjami, ki se pojavljajo eh, s tem v zvezi. Tu je posebna skupina, ki se s tem ukvarja, ki se ukvarja z vprašanji pranja denarja in financiranja terorizma, pa tudi višjih mednarodnih standardov, ki jih je potrebno ime in ti. E, gre e, za nekaj, kar izvira iz nezakonitih e, kaznjivih dejanj in vse to naj služi to vrstni odziv pravzaprav boljšemu, bolj učinkovitemu spopadanju s temi vprašanji. Ja. Gospod Jar, najlepša hvala, gospod predsedujoči kot pravimo, da, se, da je vsaki laži nekaj resnice, tudi tukaj to drži. Želimo poskrbeti, da ljudje lahko svobodno potujejo po Evropi, vendar pa v tem prostem eh, gibanju vidimo tudi, da se prosto eh, giba zlo. Torej, zato moramo preprečiti financiranje terorizma in sistem za pranje denarja. Pričakujemo od komisije nove predloge in prav se mi zdi, da storimo vse, da to preprečimo, da sem glasoval tudi proti. Zmaj za treba je to četrto direktivo tudi videti z kritičnega vidika, kaj ti, ti sistemi se zelo hitro razvijajo in zato moramo poskrbeti, da jim sledimo. Najlepša hvala, gospod Petir. Lepo, gospod Petir ima eh, besedo. Eh, eh, podprla, eh, podprla, sem, eh, podprla sem sprejetje tega eh, priporočila za uporabo finančnega sistema proti in tudi za razkrivanje primerov pranje, pranja denarja. Glede na realnost oboroženih konfliktov, ki obkroža Evropsko unijo, podpre, podpiram ukrepe za preglednejše finančne prenose odnose za ukrepitev trg, pa tudi za ukrepitev finančnega eh, sistema Evropske unije. Potrebno je zagotoviti tudi pregledne informacije na podlagi registra, tako da lahko države zagotovijo, da bodo najrazličnejši registri vključno z podjetji, eh, da vsebujejo informacije, ki so eh, dostopne vsem za in pa ob upoštevanju potrebne zaščite podatkov. Hvala. Hvala, gospod Petir. Gospod Golniš. Boj proti pranju denarja in proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, seveda, s tem se strinjamo, vendar kako si lahko predstavljate, eh, ali gre to prek običajnih bančnih kanalov. V moji lastni državi, v Franciji, eh, smo eh, pravzaprav preobrazili vsakega bankirja v nadzornika in v špijona. Tako je naprimer prišlo do do eh, primera z eh, dolgom v znesku 10 tisoč evrov, ko sem se moral pravzaprav utemeljevati pri banki in jim dokazovati, kaj delam s tem, eh, s tem denarjem. In razložil se mi, da pri moji starosti me ljubice dosti več stanejo in na tak način se tu informira finančno brigado o najrazličnejših podatkih in to so eh, resnično sprevržene oblike eh, in vidiki te zakonodaje. Eh, celo lastni potni list ni dovolj, gre pravzaprav za pravi finančni terorizem. Teror. Minuto, ne, Gospa gospa ivana matulić dobro je da je pitanje sprečavanja korupcije Eh, to vprašanje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma je pomembno za vse države članice, kajti eh, sicer prihaja do nestabilnosti finančnega sistema v Uniji, v primeru terorizma pa celo stabilnosti eh, družbe. Zato moramo sprejeti najrazličnejše ukrepe proti tem dejavnostim. Zato sem podprla ta priporočila za zakonodajo, Eh, z eh, poudarkom na preprečevanju teh pojavov, opredelitev podatkov, ki jih mora registr podjetij vsebovati, zagotavljati eh, kakovosten prenos podatkov vsake šest mesece, pa je potrebno oceniti tveganja, ki ga predstavlja ta pranje denarja in financiranje terorizma za možno razširitev prek meja. In prav gotovo je to korak korak v tej smeri. Hvala. Hvala. S tem zaključujemo razpravo o preprečevanju uporabi finančnega sistema za pranje denarja. Zdaj pa k naslednjim obrazložitvam eh, glasov in sicer informa o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev. Besedo je prosil gospod Pospišil pane predsedujoči podprl sem ta projekt kot tudi prejšnji projekt projekt ki se nanaša na spremembo zakonodaje in na občutljive informacije ki se zbirajo v okviru prenosa eh, sredstev in to zbiranje podatkov in informacij bo vodil v to, da bodo, eh, imeli, da bodo imeli stranke vtis, da se tu širijo nekateri njihovi podatki. Na drugi strani pa je dejstvo, da se mednarodni terorizem financira z denarjem iz tretjih držav. Zato je potrebno zbirati te informacije in imeti do njih dostop, če prije do suma financiranja terorizma oziroma sem za ta projekt, potrebno pa je zagotoviti, da se ti podatki uporabljajo zgolj v primeru eh, neke preiskave, sumljivega eh, obnašanja in resnega kriminala. Gospa Gil, eh, sem podprla to priporočilo, ki se nanaša na informacije, ki spremljajo prenose eh, sredstev. Eh, vse to mora zagotoviti večjo preglednost nad prenosi transferi denarja. Eh, potem tu je tudi situacija žvižgačev. Od njih smo pravzaprav v celoti odvisni, da nas opozorijo, opozorijo na zlorabe, zlorabe na tem področju. E, tu je potem e, tudi vloga organov e, pregona. Države imajo in morajo imeti standardizirane postopke za to, da se lahko bojujejo priti proti pranju denarja. In nesprejemljivo je, da se milijarde milijarde evrov eh, še vedno izgublja skozi vse te vrzeli vsako leto. Hvala lepa. Grazie, onorevole Gil. La parola allo... Hvala lepa, zdaj pa gospa Ivana Maletič. Zahvaljujem predsedavajoč. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, v kontekstu preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Cilj te uredbe je to urediti in sicer s tem, da e, opredeli, kakšne podatke je potrebno e, s tem v zvezi zbirati, tudi so, kateri so odgovorni organi na tem področju. Ta uredba e, se tiče občutljivih podatkov, ki so potrebni za osvetlitev prenosa denarja, pa tudi, da je možno identificirati identificirati tako prejemnike eh, kot uporabnike in zaradi neprestanega tehnološkega napredka to olajšuje eh, kazniva dejanja, izvajanje kaznivih dejanj. To je potrebno upoštevati in zato, da bi to potekalo eh, pravilno, eh, sem podprla to priporočilo za drugo obravnavo na podlagi informacij s tem v zvezi. Hvala lepa. Hvala, gospa Maletič zdaj pa naprej. In sicer k priporočilu v drugi obravnavi v zvezi s postopki v primeru insolventnosti. Eh, poleg, ob, ob tem bi rad eh, vse prisotne opozoril, da to ni razprava. Tukaj gre za obrazložitev glasov poslanci lahko le obrazložijo, zakaj so glasovali tako ali drugače v zvezi s temami, ki smo jih obravnavali. Zdaj dobi besedo gospod Pospišil za minuto. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči podprl sem to spremembo ureditve, ki se nanaša na postopke insolventnosti. Bil sem na razpravi včeraj, vendar sem pozabil eh, omeniti, da želim eh, spregovoriti oziroma podati razlago glasovanja. In zdi se mi, Eh, eh, dobro, da bomo v bodoče razpolagali z registri insolventnosti v Evropski uniji. Eh, sam sem v Češki republiki sodeloval pri zakonodaji insolventnosti. To lahko deluje samo, če razpolagate z javnimi informacijami, ki se ne smejo biti omejene samo na državne meje. Države morajo imeti možnost dobiti informacije glede upnikov pojav in podobo. Gre, podobno. Gre za revolucionarne spremembe, ki bodo omogočile boljši, boljšo spremljanje. Gospa Gil. Gospod predsedujoči, sem glasovala za to poročilo. Mislim, da smo prišli do uravnoteženega rezultata. Dejstvo je, da e, imamo možnost posodobitve te zakonodaje, e, ki obstaja deset let. In, e, Pomembno je v primeru eh, postopkov insolventnosti, je, da, eh, da sprejmemo eh, sodbe sodišč, Menim, da je razširitev področja uporabe na prestrukturiranje podjetjo in eh, podobno eh, pomemben napredek. Pozdravljam tudi uvedbo dodatnega načela eh, obdobja treh mesecev, zato da bi se izognili tako imenovanemu foreign shoppingu. Hvala lepa. Pred dvemi leti oblasti eh, je imela irska eh, zakonodajo, eh, ki je na tem področju pripadala še obdobju Charlesa Dickensa. Ko je prišlo do velike krize, je vlada, ki je še vedno ista vlada, bila prisiljena v modernejšo zakonodajo. Veliko bi bi lahko storili, vendar namesto, da bi sprejeli zakonodajo, ki je oprit ljudem, so dovolili, da da na njih v polni meri uh, vplivajo banke. Uh, in vlada in zakonodajo uh, so bankam uh, dali veto glede razglasitve insolventnosti. To je bila prava katastrofa. Sedaj je vlada prisiljena, da ponovno nekaj ukrene in vse to je pravzaprav po nepotrebnem zapletlo eh, te razmere. In eh, zaradi te krize bo potrebno sprejeti pravila, da nekaj spremenimo, kajti v preteklosti to ni bilo dobro. Hvala lepa, gospa Petir. Podprla sem to poročilo, spoštovani eh, predsedujoči, kaj ti postopki v primeru insolventnosti bodo lahko učinkovitejši eh, in tudi bodo manj, eh, škodili, manj škodljivi za podjetja. In podjetja kaj ti, ti postopki insolventnosti v podjetjih stečejo, ko pravzaprav ni več drugega možnega izhoda in Hrvaška je dejansko tudi uvedla take postopke in tu eh, smo lahko naleteli na čudne zadeve, naprimer zlasti, ko sodišče ni bilo pristojno zagotavljanje eh, stanja in je potrjevalo eh, dražbo. Bilo je več takih postopkov, zato menim, da je to poročilo pomembno. Podprla sem eh, njegovo sprejetje in upam, da, bo to, da nas bo to tudi spodbudilo, da lahko izboljšamo eh, to vrstne situacijo tudi na Hrvaškem. Al Ivana Maletič, prego. Še gospa Ivana Maletič. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, Predstečajni postopki se razlikujejo od države do države in vplivajo na razlike, kako deluje skupni trg, pa tudi na to, v kolikšni meri so države odporne do eh, gospodarske krize. Eh, in eh, s, tako, s takim sistemom želimo izločiti tiste, ki ogrožajo kakovostne akterje na trgu. Ni enega same, ene same možne možne rešitve v Evropski uniji, vendar kot vemo, mora biti zakonodaja opredeljena, postopki pa čim jasnejši in čim bolj učinkoviti. In ta eh, okvir, ki ga imamo na Hrvaškem na tem področju, je eden najslabših, zato ga je potrebno izboljšati. Zaradi pomembnosti te uredbe za kakovostno delovanje skupnega trda, trga sem z veseljem eh, podprla to priporočilo adesso passiamo alla relazione. V redu, zdaj pa k poročilu Winkler, samo potrebovanje potrebne skrbnosti uvoznikov, ki uvažajo minerale in kovine z območij prizadetih zaradi konfliktov in območij z visokim tveganjem. Besedo naj bi dobila gospa Arena, vendar je ni v dvorani, zato jo dobi gospa Gil. Eh, gospod predsedujoči, eh, odložili smo to končno glasovanje eh, in bo sedaj predmet trialoga. Sem pa zelo razočarana zaradi stališča ELS-a in EKR-a in sicer glede blokiranja skrbnega ravnanja oziroma tega samopotrjevanja. Eh, in eh, uvoznikov mineralov in kovin z teh območij, kajti zavedati se je potrebno, da eh, gre tu med drugim tudi za zlorabe otrok v teh rudnikih. In tu so pravila, zavezojoča pravila in zahtevali smo, da naprimer poskrbijo, da ugotovijo, kaj se dogaja. In te, te konfliktne rudnine in Eh, minerali iz teh eh, konfliktnih območij eh, so prav gotovo nekaj, čemu moramo posvetiti vso pozornost. In gre za samo potrjevanje skrbnosti uvoznikov in vse to in tudi njihovo umestitev v preskrbovalno verigo in eh, SND e in naša skupina smo predlagali, eh, da eh, se sicer tudi določeno področje izuzame iz tega okvira. Gospod Begin, za eno minuto. Besed. Ampak je ni, zato dobi besedo gospa Beserra Basterrečeja. Izvolite. Lej la parola. Evropa tiene lo... Evropa ima enkratno priložnost, kot tudi moralno dožnost, da prenehamo z uvažanjem mineralov iz konfliktnih območij. Moramo se povezati s podjetji, kajti tiste, ki so odgovorne, so pripravljene na to, da bi dejale pravično in da bi se držale pravil družbene odgovornosti podjetij. Zato, jih je, zato je prav, da jih podpremo pri ukrepih za transparentnost in za obveze. Naša dožnost pa je, da delujemo na odločen način, ne samo, ko gre za minerale kot je koltan, ampak tudi, ko gre za dobavno verigo in za dobavo. Gospod Mugebe je to vedno znova zahteval in to smo mu dolžni. Če ne bomo resnično ukrepali in odločno ravnali, potem bomo krivi barbarskih zločinov. Pinero Fernandez. Gospa Rodriguez Pinero Fernandez, ampak je ne vidimo v dvorani, tako da naslednja Hvala predsedujoči. Eh, Dr. McWegru, ki je eh, dobil in je prejemnik eh, naše nagrade, nagrade Saharov, ki jo je prejel z stoječimi ovacijami, kajti skrbi za te zlorabljene otroke. In danes smo to izrazili tudi skozi naše glasovanje in eh, samo potrevanje eh, uvoznikov eh, mineralov. To je prav gotovo nekaj, kar smo glasovali za zavezujoče delovanje vseh ključnih akterjev v trgovini s temi minerali in kovinami. In potrebno je še naprej nadaljevati s pravimi dejavnostmi za izboljšanje stanja človekovih pravic na konfliktnih območjih na svetu gospod Dalton, hvala lepa. Vsi eh, želimo preprečevati oboroženim eh, skupinam, da eh, delujejo. In tu so bili še nekateri predlogi sprememb v zadnjem trenutku. Sam, sam podpiram prostovoljni pristop, vendar ne take vrste, ki bo škodil. In, In eh, kot vemo, eh, pogosto eh, tu je ta zavezojoč pristop, eh, ki pomeni, da je pogosto nemogoče izvajati eh, to zakonodajo. In rezultat je, da eh, revna območja nimajo več nobenih verov, kar v polni meri spodkopuje, spodkopuje namen te zakonodaje. To ni dobra zakonodaja, ker bo penalizirala najrevnejše ljudi na svetu. Honorevole Martina Anderson,

sem glasovala za to poročilo, ki se nava, nanaša na samopotrjevanje uvoznikov mineralov in kovin, potem tudi 154 in 155, eh, dva, eh, eh, dvoje predlogov sprememb, potem tudi odgovorno ravnanje podjetij, ki trgujejo s temi kovinami. To je izjemno pomembno spričo dejstva, da je Evropska unija med največjimi trgi za te, teh mineralov. In eh, delovanje vojaških oziroma oboroženih skupin, eh, kar ima vse eh, strašne posledice z vidika človekovih pravic. In predlo, predlogi komisije pa niso bili pomenljivi z vidika urejanja, uvažanja teh kovin iz konfliktnih območij. Zauzela sem se za eh, progresivne ukrepe in skrbnost oziroma pot, samo potrejevanje uvoznikov, ki se bo nanašalo oziroma ki bo ustajalo na vseh ravneh. Hvala lepa. Sedaj pa gremo eh, k glasovanju, ki se nanaša na porodniški dopust. Kuj vaše ni pa ne? Gospa Šojdrova ima eno minuto. Hvala lepa. Naj pojasnim, zakaj sem se vzdržala in nisem podprla eh, celotne resolucije. Menim, da je podprla podpora materem in eh, porodniškemu dopustu za to, da lahko uskladijo svojo vlogo eh, mater in zaposlenih žena, je nekaj, kar mora biti v interesu držav članic, kar je v interesu držav članic, ko se zdi. In eh, tu ni govora o Eh, dopustu, porodniškem dopustu očetov, kajti komisija bi se morala glede tega zediniti. Hkrati eh, gre tu tudi za prejšnji projekt oziroma predlog direktive, ki je v igri že sedem let in zato raje podprem novi pristop. Evropske komisije, ki ga je eh, obljubila nova komisarka. Hvala lepa gospod Piper. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem proti predlogu resolucije o porodniškem dopustu. Sam sem za to, da zagotovimo socialno varnost za mlade matere in na tem področju imamo veliko različnih pravil v državah članicah. Vendar pa je porodniški dopust drugače urejen na Polskem, na Malti ali v Veliki Britaniji. To je povezano s kulturnimi in eh, družabnimi, eh, družbenimi okoliščinami v državah članicah. Zato mislim, da se ne smemo umešavati v socialno zavarovanje in socialno varnost v državah članicah in zato sem glasoval proti. Honorevole Klin. Gospod Klun, izvolite, eno minuto. Hvala, eh, gospod eh, predsedujoči. Tudi sama bi spregovorila o tem vprašanju očetovskega eh, dopusta in sicer v smislu delitve odgovornosti za novorojenčka. To je prav gotovo zelo pomembno in vendarle se prav, pravzaprav vsa odgovornost vedno znova prevali na ramena žensk. Porodniški dopust je prava rešitev za zagotavljanje tudi kakovosti delovnega mesta in eh, države Evropske unije bodo morali delovati v eh, tej smeri. In eh, tu gre pravzaprav za določeno ceno za te politike, ki so naklonjene tako materem kot očetom in potem kot vemo, mogoče je to cena, ki jo še najbolj plačujejo tudi srednja in majhna podjetja, vendar bo to potrebno sprejeti s pričo vseh prednosti. E, ne smemo dopustiti, e, da, da bodo ljudje imeli manj otrok samo zato, ker jih e, bo rojstvo v smislu tega porodniškega dopusta preveč prizadelo. Onorevole Mlinar. Gospa Mlinar naj bi dobila besedo, ampak je ni. Naslednja bo torej gospa Gil. Predsedujoči, sem glasovala za to resolucijo, kajti nespremljivo je, da eh, se še nadalje blokira v svetu to direktivo o porodniškem dopustu. In, eh, in, eh, Res je, da je potrebno izboljšati učinkovitost eh, eh, zakonodaje in sprejemanje zakonodaje. Težko pa mi je razumeti, zakaj so vprašanje kot udeležba žensk na trgu dela, ki gre v smislu boja proti revščine, ne ima za nekaj, kar je ključnega pomena za zagotovitev napredka. Neverjetno je, da tako ključno vprašanje, ki vpliva na celotno družbo, da da se tu še vedno naslanjamo eh, na direktivo iz leta 1992, ki ni več prilagojena sedanjim potrebam. In eh, matere, naprimer, eh, ne, ne morejo vsi računati na pomoč drugih, ko eh, gre za eh, porodniško dobo. Zato je pomembno spopasti se eh, s tem ključnim vprašanjem. Hvala, gospod Gil. Zdaj pa gospod Flanagan. Um, sem glasoval za ta predlog resolucije, ker menim, da, gre, eh, da je to pravi cilj Evropske unije. Evropska unija, Evropska skupnost, eh, za katero sem se odločil. In eh, želeli smo si več pravic, ne pa manj. In vendarle se zdi zlasti v zvezi z očetovskim dopustom. Jaz in žena sva, imel, sva dobila otroka pred 8 osmimi meseci, pa moram reči, da so, mi, eh, so me razglasili eh, za Lenovo, ker sem želel sodelovati kot in eh, torej prevzeti del porodniškega dopusta. In kakršnakoli je ta, ta eh, oblika. Dobro bi bilo, da se uvede nekaj, kar odraža skrb za novorojenčke, ne pa, da se tiste, ki se zauzemajo za ta dopust, razglasi eh, za eh, ljudi, ki jim ni mar in ki niso naklonjeni trdemu delu. Onorevole Pet. Gospa Petir. Eh, predsedujoči, eh, moram reči, da obžalujem predlog eh, direktive, ki je, bil, ki je vse do danes blokiran. Če upoštevamo, da v večini držav članic že imajo zakonodajo, ki predvidevajo celo boljše rešitve od teh, ki jih najdemo v tem predlogu direktive, to je razlog, zakaj sem se vzdržala glasovanja, mislim, da, da potrebujemo nove svoje eh, predloge. Vse to je prav gotovo bistvenega pomena za očete in matere, zato da bodo lahko poskrbeli, ustrezno poskrbeli za svoje eh, otroke eh, na začetku njihovega življenja. In zato je potrebno zagotoviti kakovostne pogoje tako ženskam kot moškim, da bodo lahko skrbeli za novorojenčke, pa tudi za otroke tekom prvih let eh, njihovega življenja. Hvala lepa, gospa Petir. Zdaj pa gospa Kosta. Gospa Silvija Kosta. Hvala, predsedujoči. Želela bi spomniti, da se mora to s resolucijo povezati s tistim, o čemer smo se že odločili leta 1992 in sicer, da je treba Eh, se odločiti o porodniškem dopustu, ki bo veljal na evropski ravni, da se ne bodo o tem odločale samo države članice. Gre namreč za povečanje blagostanja, za boljše pogoje za otroka, za očeta, za mater in za celo družino. In zato se ne moremo omejiti na teh 14 tednov, ki jih predvideva direktiva, ki je v veljavnosti že od leta 92, ampak moramo nadaljevati z našim delom pri zagotavljanju zaščite eh, in varnosti za matere in otroke. Še zlasti pa moramo to doseči v tem eh, obdobju, ko ugotavljamo, da se revščina med otroki in v družinah povečuje, ko je situacija na trgu dela težavnejša, ko se izdatki povečujejo in uh, zato bi ureditev tega področja lahko uh, tudi olajšala dostop številnim žensk do dela. Komisija mora zatorej ponovno vzeti v roke pobudo in zato pozivamo prihodnjo luksemburško predsedstvo naj se tega loti. Ne moremo si dopustiti, da bi po dveh mandatih parlamenta uh, opustili možnost, da bi to področje uredili na primeren način. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na obrazitve glasov glede konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Prvi govornik Adam Koša za ELS dvem eno minuto, prosim, izvolite. Hvala lepa. Mislim, da moramo najti zelo konkret korekten odgovor na to, kar je bilo zapisano o pravicah invalidov v konvenciji Združenih narodov. Glede tega nekaj informacij. Države članice Evropske unije mm, so pozvane, da tukaj sodelujejo. Nekatere države še niso ratificirale te konvencije. In eh, še druga zadeva. Evropsko komisijo moramo pozvati, kar je Evropski parlament vedno znova zahteval, k vzpostavitvi dialoga z Združenimi narodi o tej temi. In tretjič, želimo si, da Evropska komisija resnično poskrbi za to, da se sprejme svežen eh, Evrope brez eh, ovir. Zato potrebujemo ustrezan okvir. In tukaj imamo tudi potrebo po finančnih sredstvih, ki jih je treba zagotoviti v te namene. Pri tem moramo zagotoviti tudi ustrezen nadzor in naj povem, da je Evropski parlament komisijo že opozarjal preko svojih odborov, naprimer z zaposlovanje in socialne zadeve, da je treba tukaj nekaj narediti. Na koncu bi se še zahvalil, mislim, da ima to tudi simbolno urednost. Veseli me, da smo sodelovali v politični skupini in upam, da bomo lahko sodelovali tudi naprej. Hvala lepa, gospod eh, Koša. Gospod Pospišil je naslednji, ga ne vidim. Če ga ni tukaj, bomo nadaljevali z gospod Šojdrovo. Eno minuto, prosim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 in prav tako tudi cednim delo kolegov. Resnično občudujem njihova prizadevanja. Gospod eh, Koša je eden od tistih, ki so bistveno prispevali k uspehu. Evropska unija je na tem področju premalo aktivna. Dokaz za to je tudi, da celo evropske institucije ne zaposlujejo dovolj invalidov kritike, ki jih eh, poslušamo, niso vedno najbolj primerne, vendar pa teh kritik ne smemo preslišati. Storiti moramo več. Gospa Gil. Hvala lepa, gospod predsednik. Podprla sem ta predlog, eh, ker je jasno, da moramo bistveno več storiti za to, da bodo eh, invalidi dobili enake priložnosti kot vse druge osebe. Združenje kraljestvo imamo milijon in in 200 tisoč invalidov, ki so pripravljeni delati in sposobni delati, je samo polovica jih je dela. Manj kot četrtina jih je kvalificiranih, njihovi skrbniki niso v eh, boljši situaciji. Starši se pritožujejo na to, da nimajo ustreznih institucij, ki bi poskrbeli za skrb za njihove otroke. In to je tudi velika ovira pri poklicni poti. Imamo 7000 otrok in 15 milijonov otrok v Evropski uniji in njihovih eh, družin, katerih priložnosti so omejene zaradi tega, ker njim so upravičeni do uh, skrbi za otroke. Zato morajo evropske institucije tukaj pospe, pospešiti svoje prizadevanja pri omogočanju večjih možnosti za invalide. Evropski parlament mora storiti svoje, da zagotovi, da se bo to tudi zgodilo. Hvala lepa. Gospa Senalova je naslednja za eno minuto. Dekuji za slovo, pane. Hvala lepa, gospod eh, pre sedujoči. 18 milijonov invalidov živi v Evropski uniji, tako kot ostali državljani morajo imeti enake pravice, kar pa v realnosti ne drži. Ljudje z invalidnostjo se morajo srečevati z velikimi ovirama, ki si jih ne moramo predstavljati, naprimer do sobe, do zdravstva, do trga dela, do stanovanj, do izobraževanja. Evropski parlament je v sodelovanju z Evropsko komisijo in z nasvetom eh, primoran storiti vse za odpravo teh ovir pričemer moramo spoštovati načela, ki jih je opredelila organizacija Združenih narodov. Sprijeti moramo akt o dostopnosti in pri tem upoštevati priporočila Združenih narodov. Konvencija opredeljuje samo minimalne standarde, zato bi morala Evropska unija poskrbeti za više standarde. Zato sem tudi podprla resolucijo. Gospod Flanagan je naslednji. Eh, potrdil sem eh, to poročilo, torej solucijo, zaradi tega, kar je treba poskrbeti ne samo za invalide, to koristi tudi vsem ostalim. Če si pogledate večino ljudi, ima vsak neke vrste invalidno, eh, recimo ne morem uporabljati metroja v Londonu, zrdega, ker sem barno eh, slep. Eh, vsak od nas ima eh, takšno ali drugo omejitev in vsi imamo kaj za ponuditi. Evropska unija bi morala poskrbeti za to. Prihajam iz države, kjer pred 50 leti ljudi zapirali v institucije in jih skrivali pred družinami, če bi nekdo mislil, da ste vi izvor zla, ki je povzročilo to napako. To je svet z velikimi napakami, ampak zdaj se marsikaj spreminja in zato si prizadevam, da se bo to dogajalo še naprej. Priložnosti moramo dati vsem, tudi invalidom, to bo v korist vseh, ne samo invalidov. Hvala lepa, gospod Flanagan. Gospa eh, Kljune, hvala lepa, predsedujoči. S veseljem sem podprla predlog eh, resolucije saj je zelo pomembno, da imamo aktivno vključitev in pa polno sodelovanje invalidov v družbi in eh, spoštovati pristop človekovih pravic do invalidnosti, spoštovati njihove pravice, zato potrebujemo srezno strategijo Evropske unije, ki gradi na temeljih konvencije Združenih narodov, tako kot je akt o dostopnosti, tako da ima invalidi lahko dostop do vseh storitev družbe, da imajo možnost dostopa eh, do eh, pripomočkov, kar bi lahko bilo veliko korist eh, invalidom na področju zaposlovanja. Moramo bistveno povečati delež invalidov. Prav tako moramo spodbujati eh, vključujoče izobraževanje, doživljensko izobraževanje. Komisija je sprožila veliko pobud, eh, izobraževanih pobud, eh, posebej za invalide, tudi pri vseživljenskem učenju, kar moramo tudi v Evropskem parlamentu podpreti. Hvala lepa. Gospa Marjana Petir, hvala lepa, gospod predsednik. Vsem ljudem moramo zagotoviti osnovna, drž, osnovne državljanske človekove pravice in zavarovati njihovo dostojanstvo. Invalidnost ne sme biti razlog za diskriminacijo ljudi. Invalidnost ne sme biti razlog za to, da ljudje ne bi mogli enakopravno sodelovati v družbi. Zato sem podprla to resolucijo. Če poštevamo, da imamo okoli 80 milijonov ljudi v Evropi, ki imajo določeno obliko invalidnosti in se soočajo z velikimi ovirami v vsakodnevnem življenju, zato mislim, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da odpravimo te ovire. Vse države Evropske unije morajo zato spoštovati konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, prav tako moramo uresničiti evropsko eh, strategijo za invalidnost invalide. Prav tako morajo države članice spodbujati sodelovanje invalidov v gospodarskem, kulturnem in družbenem življenju. Hvala lepa. Hvala lepa. Silvija Kosta je naslednja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, predsednik eh, Evropske unije ima okoli 80 milijonov ljudi z takšno ali drugačno obliko invalidnosti. Zato moramo spoštovati konvencijo Združenih narodov, vse države članice je še niso ratificirale. Ta konvencija je izjemnega pomena, saj zagotavlja univerzalne pravice invalidov in omogoča popolno integracijo invalidov v družbi. Je torej za dostopnost, eh, dostop do storitev, do zaposlovanja, do trga dela, kjer moramo zadeve bistveno izboljšati. Komisijo pozivamo, da sprejme svežen za invalide, gre za politične ukrepe, pri katerih moramo zagotoviti tudi ustrezno finančno podporo v proračunu. Imamo tudi mnenja različnih odborov Evropskega parlamenta, ki pozivajo k ustrezni vključenosti invalidov v izobraževalni sistem, prav tako moramo tudi okrepiti nadzorno funkcijo. Ivana Maletič je naslednja, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči Evropski uniji. Imamo 80 milijonov invalidov, ki bi morali imeti enake pravice kot vsi ostali pri izobraževanju in za kakovostno preživljanje življenja. V svojem življenju se dnevno srečujejo z mnogimi ovirami. Zato moramo probleme invalidov obravnavati celovito, od težav z zdravstvom in izobraževanju, zaposlovanju, vključevanju v družbo in pri vsakodnevnem življenju v družini ali samskih eh, ljudi. Zato moramo izvajati aktivnosti, ki bodo omogočili izboljšanje kakovosti življenja invalidov. Socialna vključenost je eden od ciljev strategije Evropske unije za invalide. Ta cilj ni dosegljiv sam po sebi. Zato si morajo prizadevati vse evropske institucije, vse države članice. 520 tisoč eh, invalidov živi na Hrvaškem, te je najbolj prizadela Evropa gospodarska kriza. Majhen napredek je bil eh, sprijet z uvedbo kvot za zaposlovanje invalidov. Prav tako pa moramo storiti bistveno več za uveljavljanje pravic invalidov in eh, resolucija, o kateri smo danes glasovali, bo prispevala k izboljšanju položaja invalidov. Zato sem jo danes veseljem podprla. Hvala lepa. Zdaj prehajamo na obrazložitve glasov v zvezi z ksilelo eh, fastidiozo, predlog resolucije. Eh, Roza D'Amato bo za EFDD spregovorila prva. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Veseli me, da smo sprejeli predlog resolucije, ki je v skladu tudi z tem, kar smo eh, sklenili. No, tukaj smo istega mnenja kot komisija in potem se lahko vprašam, kakšno vlogo ima Evropski parlament. Strinjamo se z nadzorom uvoza iz eh, voza tudi z vlogo raziskav se. Strinjamo, vendar pa se ne ukvarjamo z analizo stroškov in koristi glede sekanja oljk in podobnih ukrepov. Imamo tudi znanstvene dokaze, ki smo jim že priča na tem področju, pri čemer se moramo vprašati, če bomo veliko naredili za zdravje, če bomo masovno uporabljali fitofarmacevtska sredstva v radiju 100 metrov se izkorenini ne samo bolana, ampak tudi zdrava drevesa. Gre za kratkoročne ukrepe, ki se sprijema Evropski uniji, kar vpliva tudi na okolje, na socialno situacijo pri zadetih. Zame je to preveč enostavna rešitev. In kot smo to že slišali, bomo združili svoje moči skupaj z kmetijskimi organizacijami, italijanskimi in evropskimi, za uporabo sreznih eh, eh, sredstev. Pripravili bomo skupni pozicijski papir ter komisiji predložili naše predloge. Te alternative podpirajo eh, tudi direktive Evropske skupnosti, kot tudi znanstvena sfera oblasti potem ne bodo več eh, mogli gledati stran, ampak bodo morali ukrepati. Hvala lepa, Masimo pa v luči za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik eh, Salendo. Naš okoliš je zelo prizadet zaradi epidemije silele fastidoze kjer ukrepi niso najbolj prijeli. In ljudje so žrtve. Olke ne predstavljajo samo glavnega vira dohodkov, olke so tudi del naše identitete, apulija, silento. Brez eh, stoletnih olk eh, bilo enako kot Pariz brez eh, Eiffelovega stolpa. Zato nas veseli, da so bili sprejeti ukrepi zato da ne bo uničenih na stotine dreves, vendar pa to ne zadostuje. V obzorju 2020 potrebujemo strezna sredstva za izvedbo za znanstvenih raziskav za boj proti tej bolezni, o kateri ne vemo prav veliko. Evropska komisija mora sprijeti ukrepe za eh, zagotavljanje odškodnin za prizadete. Prav tako moramo uvesti ustrezne puferske cone. Gospod Jarni v dvorani. Notis Marijas eh, je naslednji. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Glasoval sem za to resolucijo, ki so pripravili kolegi. Gre za sprejem ukrepov za boj proti hudih posledic bakterije ksilele fastidioze. Resolucija predpisuje sprejem ukrepov, tudi ekonomsko podporo za oljkarje, ki jih je ta bolezen prizadela. Prav tako je treba izvesti informacijsko kampanjo za oljkarje. Prav tako je treba sprejeti ukrepe za omejitev uvoza iz tretjih držav, kar je pripeljalo do širjenja fastidioze, ksilele fastidioze v Evropski uniji. Gre za zelo agresivno bakterijo, ki lahko povzroči veliko katastrofo pri oljkah v Evropski uniji. Zato nas veseli, da je bila sprejeta ta resolucija in pozivamo države članice, da izvedejo to resolucijo. Hvala lepa. Zadnja govornica, Marija Petir, izvolite. Hvala, gospod predsednik države italijanskih eh, oljkarjev povzroča strah tudi pri sosedih, eh, tudi pri hrvaških eh, oljkarjih. Kar jih najbolj skrbi je pomanjkanje zanesljivih informacij. Podprla sem to resolucijo, saj upozarja na katastrofalno stanje, s katerim se soočajo oljkarji. Vesela sem, da so bili sprijeti moji predlogi, ki se nanašajo na doslov do informacij in izmenjavo izkušenj ter pripravo ustreznih smernic za ukrepe boja in omejevanja eh, te bakterije ter ukrepov za njen nadzor ne ustrezne očkodnine za prizadete eh, žrtve predstavlja veliko oviro in lahko pomeni nadaljne širjenje bolezni. Hrvaški oljkari si želijo jasne odgovore, informacije morajo dobiti hitro, ne samo od pristojnih organov, ampak se moramo pogovarjati tudi z oljkari samimi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Peter, s tem eh, zaključujemo obrazložitve glasov, glede resolucije, ki si le.